razpravo. Nas, nadaljujemo jutri 27. februarja v četrtek od 8.30 do 14. Dnevni red je bil objavljen na spletišču Evropskega parlamenta in s tem zaključujem zasedanje. Hvala.